nadaljujejo varne meje s popolnim zaprtjem in ravno zato eh, se ljudje v stiski znajdejo v rokah izkoriščevalcev. Temu smo v veliki meri priča zlasti v Libiji, ampak eh, ne samo, da se države članice. Eh, skriva pred svojimi eh, odgovornostmi. Ne, če bi eh, konzervativci dobili, kar bi želeli, bi eh, sodelovali eh, celo pri, eh, bi zaposleni agencije sodelovali celo pri vračanju oseb iz eh, ene v drugo, tretjo državo. No, to nam je uspelo preprečiti. Ampak eh, kdaj bo svet, ki ga danes pravzaprav sploh ni, tudi pri agzilnem eh, svežnju pokažal tako odločnost, kot smo jo videli tu. Kdaj bomo imeli enotna pravila za zakonito priseljevanje, kajti le na ta način se bomo lahko uh, trajnostno soočili z izzivi na naših mejah skladno z našimi vrednotami. Boste sprejeli modri karton gospe Šojdrove? Vsekakor ne. Hvala. Prav, gospod Kölmel. Hvala lepa, predsedujoči. Res je, da je potrebno Frontex okrepiti, zato potrebujemo tudi več ljudi. To je ustrezen ukrep, hkrati pa zahteva po 10 tisoč dodatnih ljudih predstavlja temeljno težavo, kajti težav Evropske unije ne bomo rešili s tem, da vedno znova zahtevamo več denarja. Tisto, kar potrebujemo na področju priseljevanja, je zakonodaja, ki bo celovita in ki bo dala Evropi eh, zopet v roke eh, Eh, nadzor. Ni dovolj, da nadzorujemo na meje. Mi moramo imeti možnost odločati, kdo bo prišel v Evropsko unijo in kdo ne. Namesto tega pa eh, poskušamo z enostavnimi rešitvami in denarjem prikriti dejanske težave, ki se pravzaprav zaostrujejo. Evropska unija ponovno ne bo pripravljena, če se pojavi nova kriza in to ni skladno z željami in zahtevami eh, državljanov. Če želimo, Eh, dobro delujočo Evropsko unijo moramo želje državljanov jemati resno in zato prosim, da imamo eh, na to temo načelno razpravo. Najlepša hvala, gospa Vikstrem. Najprej naj čestitam kolegici Roberti Mecola za njen odličen uspeh in hvala za eh, sodelovanje, ki smo ga imeli vse čas. Hvala tudi komisiji za odličen predlog ko pogledam Evropo, ni meja. In to so besede, ki jih pripisujejo prvemu predsedniku neodvisne Čehoslovaške Vacavu Havlu. Torej, ta taka Evropa pa je možna le, če imamo močne zunanje meje. Torej, ne gre za to, da ljudi odklanjamo in zavračamo, gre pa za to, da nadzorujemo tokove ljudi, ki prihajajo in odhajajo na naših mejah. In zato so potrebni ustrezni postopki preverjanja in eh, vse to v duhu tega, da zagotavljamo tudi ustrezno zaščito tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Prav tako moramo poskrbeti za nadzor nad pretokom blaga, da preprečimo Eh, nezakonito trgovino in prevoz, bodi si da gre za orožje ali mamila ali kaj podobnega. Tako učinkovit nadzor je po mojem korak naprej in v tej luči vidim tudi krepitev eh, obalne in mejne straže in Frontexa, ker se tukaj najbrž zadnjič oglašam v tem sklicu parlamenta, bi se rada vsem uh, ki so tukaj zahvalila za dobro sodelovanje in tudi za prijateljstva, ki smo jih ustvarili. Mislim, da smo dobro pravili svoje delo. Hvala. E, lepo je, da ste taka optimistka. Včasih politika uničuje prijateljstva, ampak v vsakem primeru upam, da se bodo vaše besede uresničile. Gospa Forenca, minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči tisoč tristo mrtvih in veliko več jih je bilo tudi objavljenih v preteklem letu in ti trendi se nadaljujejo, tako da lahko govorimo še naprej o tem, koliko ljudi prestopa naše meje, da bomo poostrili nadzor in podobno. Kaj pa, če bi spremenili način razmišljanja in delovanja? Morda bi bili še učinkovitejši, ker uh, kot vidimo, luke v Libiji niso varni kraji. In to je popolnoma očitno. Pa vendar Evropska unija očitno meni, da lahko ljudi vrača v libijske luke. Veliko smrtnih primerov je bilo v sredozemlju in razmisliti moramo o tem, kako prekiniti to in eh, lahko pomagamo ljudem, ki jih pričakuje kruta usoda na njihovi poti. Ne moremo ogroženih pošiljati nazaj v Libijo. Vse to je treba upoštevati kot dejstva in pri tem moramo zagotoviti tudi veljavnost načel pravne države. Gospod Valero, gospa Valero. No, glede na poročila eh, komisarjata Združenih narodov za begunce, je število ljudi, ki se jih na meji preprosto odžene, kar preveliko. Eh, seveda pa lahko pričakujemo tudi v prihodnje velike prilive ljudi od drugod, tudi zaradi podnebnih sprememb lahko pričakujemo eh, kar na stotine milijonov podnebnih beguncev, veliko ljudi bo prizadetih tudi zaradi višanja gladine oceanov in mori. In veliko ljudi bo prišlo še v Evropo. To moramo vedeti. Zato moramo biti pripravljeni soočiti se s tem in ne samo vlagati sredstva v to, kako bi jih odgnali mislim, da moramo biti pripravljeni na to, da preprečimo spore, ki povzročajo migracije, revščino in pomagati tam, kjer je treba. Eh, gospod Korao, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Budimo si na jasnem. Eh, Reforma skupnega evropskega azilnega sistema je doživela kolosalen neuspeh. Prav ničesar nismo storili, da bi se situacija izboljšala. Več, ko bo beguncev, ki bodo prišli v Evropo v nespremenjeni situaciji, slabše bo. Zunanje meje so ponavadi v pristojnosti Frontexa. In vendarle, če dajemo denar drugim državam, da upravijo naše umazano delo, to ni prava rešitev. Frontex je zadnje, kar smo poskušali spremeniti, vendar je žal to marsikot bila zgolj predvolilna poteza. Veliko je bilo Tudi tisti, ki nasprotujejo evropski solidarnosti, številne države članice se o tem sploh nočejo pogovarjati. To reformo potrebujemo, ampak države članice morajo same obvladovati svoje meje. In eh, komisija bo preko te agencije lahko morda celo odločala o tem, da države članice ne morejo več upravljati z vlastnimi mejami. Tako da ne vem, če bomo uspeli izpolniti določene zahteve, potem se bo lahko Evropa eh, enotno odzivala, sicer pa ne vem, kako bo to potekalo. Gospod Epitidejus, hvala lepa. Res je, da se je doslej izkazalo, da ima eh, Frontex sicer veliko pooblastil, vendar ni dosegal pravega uspeha v zadnjih letih. Eh, primerih migracijskih tokov. Morda potrebujemo čisto novo službo za to. In zdaj pravimo, da bomo imeli deset tisoč ljudi več, ki se bodo ukvarjali s tem. Vendar ob vseh teh vrčevalnih ukrepov, ki smo jih vsi, ki smo jim vsi priča in pri vsem tem, kar bodo morali plačati naši davkoplačevalci, se sprašujemo, ali bodo ta sredstva res smotrno uporabljena, ker jih morda naši državljani potrebujejo za druge stvari. Eh, mislim, da je najboljša zaščita meja držav članic dosežena takrat, kadar se s tem ukvarjajo. Eh, oborožene sile te države. To dokazuje tudi praksa v preteklosti. Sicer pa bomo doživljali nekontrolirani dotok nezakonitih preseljencev. Eh, Grčija mora tudi sama razumeti, da mora sama poskrbeti za svoje meje, ker nihče drug ne bo storil tega na mesto nje. Hvala, jaz demera, minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa. Eh, čestitam Roberti za dobro vprašanje, da se branijo pred eh, nezakonitimi tokovi, da zagotovimo učinkovito obvladovanje naših meja in zagotovimo varnost ob eh, prostem pretoku ljudi čez naše meje. Deset tisoč novih pripadnikov teh enot je lahko velik korak v smeri izboljšanja operativnih zmogljivosti, vendar moramo poskrbeti tudi za ustrezno sodelovanje tudi z državami porekla. In to seveda v povezavi z Europolom, ki ima tudi veliko izkušenj s tem in tudi določena pooblastila. Tako da je bistvenega pomena, da Evropski parlament sodeluje še naprej v tem smislu z vsemi pristojnimi agencijami, moramo pa zagotoviti tudi več sredstv in več kadrov za delovanje leteh. Gotovo je res, da se bomo o tem še pogovarjali in da bo treba pogledati tudi, kako se s tem usklajuje mednarodna zakonodaja strinjam se da potrebujemo boljše varovanje zunanjih meja evropske unije tudi zato ker je to ključno za varnejše delovanje schengenskega prostora in bolj učinkovito upravljanje z migracijami podpiram aprilski neuradni dogovor med državami o okrepitvi mandata frontex in bom danes glasovala za nova pravila po katerih bomo do leta dva tisoč sedemindvajset vzpostavili stalno deset tisoč člansko enoto mejne in obalne straže ter strokovnjake za vračanje. pomembno je da države članice obdržijo glavno odgovornost za upravljanje svojih meja a moja skrb še vedno ostaja ali smo dovolj zavarovali temeljne pravice tistih posameznikov ki jih bo frontex vračal v tretje države socialisti in demokrati smo dosegli da je za delovanje frontexa v tretjih državah kot so denimo zahodno balkanske nujno sklepati dodatne sporazume v izogib kršitvam človekovih pravic. za konec pa vas vse še enkrat opominjam samo nova pravila na zunanjih mejah ne bodo ohranila svobode gibanja v uniji če le teh ne bomo sprejeli tudi za schengen уважаеми колеги уважаеми господин председател ако има една агенция на европейския съюз която да бъде наистина полезна и че... Najlepša hvala za besedo. Moramo se lotiti vseh teh dejavnosti z druženimi močmi. To je ravno tudi naloga Frontexa in zunanje meje so pomembne za vse nas in moramo biti dosledni, kadar gre za zunanje meje. Uh, Pomembno je, da razširimo v tem smislu mandat Frontexa, eh, prav tako pa je treba zagotoviti tudi varnost na zunanjih mejah. In že večkrat sem povdarjal, da potrebujemo nujno boljše sodelovanje med nami samimi, če ne zagotovimo varnost na zunanjih mejah in se ustrezno soočimo z migracijskimi tokovi. Uh, gospodarski priseljenci, ki ne spoštujejo naših vrednot in načina življenja, ne sodijo v naše prostore. Najlepša hvala, gospod Urtas, v eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Pravzaprav bi lahko označili to leto za sramotno zaradi tisočev priseljencev, ki so umrli v Sredozemskem morju. Prav tako vidimo, da je eh, postopek za pridobitev azila popolnoma onemogočen, da zapravljamo na milijone eh, evrov, ne da bi točno vedeli, kakšni so naši cilji in kako sploh lahko govorimo o izvajanju reševalnih akcij v sredozemlju, če nimamo jasnih pojmov o tem. Danes se tukaj spet pogovarjamo o vsem tem, po eni strani so za določene ukrepe odgovorne vlade, ki prepovedujejo plovilom, da pristajajo v njihovih lukah in podobno. In potem imamo tu še skupne službe in reševalne službe, ki so na koncu odgovorne za reševanje posameznikov. Hvala lepa, Kinga Gal, minuto in pol. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. Eh, zunanje meje Evropske unije so seveda prvenstveno v rokah držav članic. E, in samo povečanje pooblastil Frontexa ne bo nikakor rešilo vseh problemov. E, lahko se zgodi, da bomo celo zmanjšali e, zmogljivosti držav članic za zaščito lastnih meja in to ni prava smer razvoja dogodkov. Frontexu moramo omogočiti, da pomaga pristojnim organom držav članic, naprimer v Severni Makedoniji, v tretjih državah, ki mejijo na Evropsko unijo in predvsem moramo poskrbeti za to, da preprečimo dotok nezakonitih priseljencev. Pri tem moramo okrepiti naše sodelovanje, okrepiti tudi naše zunanje meje in To ni vedno možno, če ne prejmemo ustrezne podpore od Evropske unije. Mačarska doslej ni videla nobenih posebnih sredstev za pomoč v tej smeri. Hvala lepa, gospa Gijom. Nedvomno je treba Frontexu okrepiti pooblastila, ker se mora soočati z vedno večjimi nalogami, širšimi pristojnosti, tudi zaradi reform, ki smo jih izpeljali v smislu boljšega upravljanja z zunanjimi mejami. Imam pa tudi določena obžalovanja glede prihodnih pričakovanjih razvoju dogodkov. Eh, Vsta čas vidimo, da se je v lanskem letu zgodilo več kot 2200 smrtnih primerov, samo v sredozemlju, kljub budnemu česu Frontexa. In če pogledamo, kako se zadeve odvijajo naprej, ni videti, da bi bili uspešni pri preprečevanju ljudem, da bi se podali čez sredozemlje v Evropo. No, potem še ena zadeva. Nismo uspeli izvesti še nobene reforme glede azilnega režima v Evropski uniji, imamo samo posamezne države članice, ki blokirajo azilni postopek. Tomašič, un minut. Gospa Tomašič, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Frontex mora imeti določeno nalogo pri varovanju zunanjih meja Evropske unije. Vendar je ta predlog, ki je pred nami, eh, nekoliko napačen če bomo imeli še naprej hude krize in ne bomo krepili enot eh, na meji, se bomo težko soočali s konkretnimi operativnimi izzivi, ker samo večje število uslužbencev na meji ni odgovor na to. Treba je reševati težave tam, kjer se pojavljajo in Frontex pri tem ni uspešen, ni uspešen pri preprečevanju gibanja nezakonitih priseljencev iz tretjih držav v tretje države, ki potem prestanejo na naših mejah. Tako da Frontex tudi ne more pomagati tretjim državam pri vračanju priseljencev na, v njihove države porekla. In videti je, da si zaenkrat vsi prizadevamo samo za to, da bi vse priseljence ohranili samo čim dlje stran od naših meja. Mi zaenkrat potrebujemo krepke reforme in ne samo uh, kozmetične posege. Hvala lepa, gospod Rangel, minuto in pol. Kot kaže, ga ni tukaj. Potem gospa Kjenge, minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči z veliko mero odgovornosti se je ta parlament lotil reforme uredbe, s katero smo ustanovili Evropsko obalno in mejno stražo, potekala so številna pogajanja, veliko je bilo dela in končno smo se dogovorili o besedilu. Seveda bi bil lahko predlog tudi bolj ambiciozen, ampak v vsakem primeru pomaga k utrjevanju enega od štirih eh, stebrov in to je tisto, kar je najtesnejše povezano z upravljanjem meja in nadzorom nad migracijskimi tokovi. Treba je pa je dati več podarka tudi reševalnim operacijam, še zlasti na morju. Veliko tega bi še lahko storili, da bi bili učinkovitejši pri upravljanju, ampak vse, kar počnemo, je treba početi ob upoštevanju človekovih pravic in to v celoti. Podpiram to reformo. In uh, menim, da je treba spostaviti tak sistem, da bomo uh, eh, usporedno reformirali tudi skupni azilni sistem ob spoštovanju človekovih pravic in ob krepitvi reševalnih operacij. Hvala lepa, gospod Radev, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, pozdrav, gospod komisar, kolegice in kolegi. Čisto jaz sem bil radio. Pred petimi leti sem začel ta mandat v Evropskem parlamentu in v tistem trenutku so bile osnovne ideje šele v fazi zgodnih zamisli, ko smo govorili o vladovanju zunanjih meja. Postavili smo si roke tam nekje leta 2030, vendar se je potem situacija spremenila, vedno več je eh, bilo priseljencev, prosilcev za azil, ki so prihajali preko zunanjih meja Evropske unije. Mi pa smo bili nepripravljeni na to, da bi se spopadli s tako velikim povečanjem teh tokov. Tako da nismo uspeli pravočasno sprejeti ukrepov, ki so bili potrebni za obvladovanje situacije. Nismo se zavedali, da naše zunanje meje niso dovolj močne in da moramo poskrbeti na, za drugačen način varovanja zunanjih evropskih meja na boljši način. Sedaj pa se še vedno pogovarjamo o tem, kako premostiti te vrzeli in prepade in se sprašujemo, ali bo teh 10 tisoč novih kadrov dovolj, ali bo tudi širitev pooblastil zadoščala. Karkoli pa že storimo, ne smemo pozabiti na solidarnost med državami članicami, tistimi, ki so v notranjosti Evropski unije, tistimi, ki so na zonanih mejah. Hvala lepa, gremo na postopek. Ujemite bojo pozornost, deset ljudi imam na seznamu. In eh, res bi rad vsem dal besedo, vendar vas lepo prosim, da se držite pravila ene minute za govor, ker imamo potem še eno točko dnevnega reda pred glasovanjem. Lepo prosim, da se držite eno minutne omejitve. Gospa Šojdrova, hvala lepa za besedo, predsedujoči moramo se spomniti, da je ta predlog v bistvu odziv na velike napake, ki smo jih storili v letih 2015 in 2016, ko naše zunanje meje niso bile dovolj zaščitene in se je zgodilo več kot 2 milijona eh, seljencev, od katerih so le nekateri dejansko bežali pred vojnimi grozotami. Veliko pa je bilo tudi takih, ki sploh niso izpolnjevali pogojev za pridobitev azila in mednarodne zaščite. Tudi to je treba upoštevati. Evropska unija mora ohraniti nadzor nad svojimi mejami in nad svojo varnostjo in če gre za milijone in tisoče priseljencev, ki prihajajo na naše ozemlje, se izgubi občutek varnosti na lastnem ozemlju, zato sem za ta predlog. Gospodine povjereniče. Gospod Picul, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Evropska obalna in pa mejna straža zdaj po treh letih ne, torej kot kaže, postaje vse bolj operativna. Nov kontingent 10.000 operativcev naj bi v roku največ petih dni pomagal državi članici, če se ta sooči s prevelikim pritiskom migrantov. Ampak agencija ni samo koordinator, ampak tudi podpornik, ki državam članicam omogoča soočanje s takšnimi prevelikimi pritiski. Mislim, da bi morali razmisliti o. Uh, o tem, da bi lahko v sosednjih tretjih državah uh, ustanovili centre, v katerih bi eh, more biti imigrante um, eh, nastanili, vse začasno. Prihajam iz Hrvaške, zato vem, kako je bilo v preteklosti, ko smo se soočili z velikim imigranskim tokom. Želimo si, da bi nas lahko tudi sosednje države, oziroma države članice Evropske unije, pri tem podprle. Hvala. Hvala, gospa Stevens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 Uh, hvala gospod predsedujoči zelo hvaležen sem da lahko govorim o takšni pomembni temi kajti ob toliko življenja na kocki toliko evrov na kocki ampak tako malo ljudi o tem govori v tej dvorani mislim da je rešitev preprosta upoštevanje zakonodaje, upoštevanje vladavine prava. Če nekdo želi priti v Evropsko unijo nezakonito, potem morajo obstajati jasna pravila. Reči moramo, oprostite, ne morete, pojdite nazaj. Ampak po drugi strani seveda mora obstajati tudi določena zakonita pot, kako priti do azila v Evropski uniji, kajti vse civilizirane države omogočajo pravico do azila tistim osebam, ki so preganjene. Obstaja torej eh, pravna pot. In ne vem, ali bomo s to rešitvijo, ko napotimo ne vem koliko tisoč eh, operativcev in zapravimo za to ne vem koliko tisoč evrov, ustrezna. Hvala, gospod Bogo, Bogovič. Hvala za besedo. Eh, veseli me, da je <clears throat> v Evropskem parlamentu soglasje o tem, da je potrebno zunanje meje Evropske unije varovati in da je to garancija za to, da bo v Evropi mir, stabilnost pa da bo tudi deloval schengenski režim znotraj evropske unije. žal leta dva tisoč petnajst nismo bili vsi enotni na tem področju v treh letih pa je prišlo do tega spoznanja da so nezakonite da je treba nezakonite migracije enostavno zaustaviti. prepričan sem da je potrebno narediti še naslednje korake frontexu razširiti pristojnost da bo lahko vračal tudi iz tretjih držav nazaj v tretje države. prihajam iz slovenije kjer je bilo leta dva tisoč petnajst deset tisoč prehodov na dan v tistih najhujših časih in tudi sedaj je iz dneva v dan več prehodov tudi po nekaj deset na dan in eh, ta problem bo velik tudi v prihodnje. zato je potrebno zagotoviti to da bodo tisti ki prihajajo iz bosne srbije lahko tudi s pomočjo frontexa vrnjeni v tretje države. gospod predsedujoči gospod komisar Sam sem evropejec in tudi zagovornik Evropske unije. Opažam napredek na tem področju, na področju integriranega upravljanja z mejami. Frontex se spremenja v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki naj bi, imel tudi, naj bi imela tudi nove kapacitete, več operativcev, torej več osebja, več denarja za izvajanje svojih dejavnosti, kar je tudi naša zasluga, zasluga mm, evropskih poslancev, tudi socialistov mi želimo situacijo izboljšati, upoštevati želimo temeljne pravice ljudi in hkrati želimo tudi spoštovati listino o temeljnih pravicah. Vseeno pa obstaja tudi nekaj negativnih elementov. Sistem ni posebno uravnotežen, kajti popolne solidarnosti eh, ni. Ni solidarnosti z državami na južni meji Evropske unije. To velja naprimer za Španijo. Eh, Azilni svežen se ne upošteva. Prišlo je do blokade tega svežna v svetu in to je treba omeniti. Hvala. Hvala, gospod Marijas. Gospod predsedujoči, še enkrat bi poudaril, da prebivalci otokov v Egejskem morju res eh, potrebujejo, nujno potrebujejo pomoč, kajti vsak dan se soočajo z ogromnim številom migrantov, ki prihajajo v Grčijo. Pred kratkim je na samo so potekal tudi protest zoper mm, to dogajanje. Samo si nastali otoki enostavno ne morejo sprejeti več ljudi. Frontex mora dobiti novo vlogo. To drži mora pomagati državam članicam pri varovanju meja, ne samo kopenskih, tudi morskih. In opažamo, da vse več migrantov k nam prihaja prek kopenskih meja. Zato moramo tudi jasno izboljšati delo, de, tudi delo Frontexa. Tudi v Epiru mora biti Frontex prisoten. Gre za mejo med Grčijo in pa Albanijo. Tudi od tam prihajajo k nam tihotapci, ki ljudi samo izkoriščajo. Hvala. Hvala, gospod.